Good afternoon. Lep pozdrav, tvarjam sejo. Najprej bi vsem rada čestitela za izvolitev in za ponovno izvolitev. Čestitam vam tudi, da ste izbrali ta čudovit odbor. Prepričana sem, da se bomo lepo imeli v naslednjih petih letih. Čestitam vam za dober izbor. Seja se prenaša preko spleta. Na voljo imate tolmačenje v vseh jezikih, prosim vas samo, da si pripravite samo kartice. Kot veste, se odbor ustanovi z izvolitvijo predsednika in podpredsednikov. Najprej bomo izvolili predsednika, potem pa bomo izvolili podpredsednike moram naznaniti imena nadomestne člane, ki bodo glasovali Andrej Novakov, bo nadomeščal gospoda Sarvomoja, Mikola Špeksa iz Zelenih, bo nadomeščal Rivazija. Potem imamo nadomestnika gospoda Freundita, Arvanitis iz Goje bo nadomeščal Omaržija. Če so še drugi nadomestni člani, ki bodo glasovali v sprosjene politične skupine, o tem obvestijo. Iz skupine Renew Europe imamo Katarino Čeh, ki nadomešča gosporiči. Še kdo? Pred glasovanjem mi morate prosim o tem obvestiti. Najlepša hvala. Preverila sem sklepčnost, to lahko potrdimo. Sedaj pa vas prosim, da imenujete kandidate za mesto predsednika odbora, gospod Zahovski. Gospa predsedojoča, predlagam za mesto predsednika Moniko Holmajer, je zelo izkušena in zauzeta poslanka Evropskega parlamenta. Veliko ponos, velik, no, eh, veliko čast in ponos mi je, da jo lahko tukaj imenujem kot kandidatko za mesto predsednice odbora. Se Monika strinja z imenovanjem? Se strinjam. Sorry, Preverila sem, da je kandidatka prvopravna članica odbora. Prepričana sem, da ste podpisali izjavi o finančnih interesih in tudi o tem, da sprejmate kodeks primernega ravnanja. Ima še kdo kakšnega drugega kandidata? Ne, torej predlagam, da jo potrdimo za predsednico z aklamacijo. Congratulations, Monika, please. Čestitam, Monika. Prosim vas, da zauzamete mesto predsednice in veliko uspeha vam želim v naslednjih petih letih. Uh, Spoštovani kolegi, najprej bi se vam rada zahvalila za vašo podporo. Prizadevala si bom, da bom svoje delo dobro opravljala. Če imate kakršnokoli pripombo ali predlog, mi to prosim sporočite, če se želite o čem pogovoriti, sem vam vedno na voljo. Najlepša hvala, da ste me izvolili za predsednico tega odbora. Sedaj pa nadaljujemo naslednjimi izvolitvami. Izvoliti moramo pod predsednike. Torej, potrdili smo sklepčnost. Je prišlo do kakšne spremembe v zvezi z nadomestnimi člani? Ne. Torej, situacija je ista kot prej. Aha, zabeležili smo si vašo navzočnost. We would like to, or I would. <laughs> torej, želela bi vprašati, če bi kdo rad imenoval kandidata za mesto prvega podpredsednika odbora. Na vašo funkcijo, da presedite. Čestitam vam za vašo izvalitev. Imenujem se Klaudija Manda, sem koordinator skupine SD. Veliko čast mi je, da lahko za mesto prve podpredsednice imenujem našo kolegico Izabel Garcia Munoz. Najlepša hvala. Draga kolegica Munoz, se strinjate z imenovanjem? Será un placer, lo acepto seveda z velikim veseljem sprejemam imenovanje. Ähm. Najlepša hvala. Ste polnopravna članica odbora. In enako vprašanje, kot so ga zastavili meni, ste podpisali izjavo o finančnih interesih in tudi izjavo o sprejemanju kodeksa primernega ravnanja. Da, torej lahko potrdimo prvo podpredsednico za aklamacijo. Čestitke kolegici, prosim vas, da zasedete svoje mesto prve podpredsednice. Dann kommen wir zur Wahl. Sedaj gremo na izvolitev drugega podpredsednik, podpredsednika. Lahko prosim za imenovanje. Najlepša hvala za besedo. Veliko veselje mi je, da v imenu skupine SD predlagam kolegico Katarino Kiniči. Torej, predlagana je gospa Kiniči. Gospod Šalk, v imenu skupine ID predlagam kandidata za mesto drugega podpredsednika gospoda Adinolfija. Adinolf. Gospod Adinolfi je drugi kandidat. Imamo torej dva kandidata. Katarino Kenjiče najprej sprašujem, če sprejema imenovanje. Da. In še gospod Adinolfi, sprejemate imenovanje? Da. Glede na to, da imamo dva kandidata, moramo oba povprašati potem, če sta podpisala izjavi o finančnih interesih in o spremanju kodeksa o primernem ravnanju, gospa Katarina Kiniči, da vse izjave sem podpisala v skladu s postopkom gospod Adinolfi, da tudi sam sem to storil. V redu, oba kandidata s tem izpolnjujeta kriterije glede na to, da imamo dva kandidata, bomo izvedli tajno glasovanje v skladu s poslovnikom. Ste, se strinjate s tem, da glasovanje izvedemo elektronsko? Tudi sama moram po kartico. vielleicht ist es sinnvoll, zunächst einmal eine Mogoče je primerno, da najprej izvedemo testno glasovanje, ker eh, jih je veliko med vami, ki ste novi, ki še niste glasovali na tak način. Vsak ima en sam glas. E LS ima sedem glasov, SD šest glasov, Renew Europe štiri glasove, zeleni imajo tri glasove, ED tri glasove, EKR tri glasove, GUE Engeli, Engel, Engel dva glasova in nepovezani poslanci ravno tako dva glasova. Najprej bomo izvolili kandidata z absolutno večino oddanih glasov. Potem bomo izvedli še drugi krok in izvoljen bo kandidat, ki bo prejel večino oddanih glasov. Če bo izid izenačen, bo izvoljen starejši kandidat. Sedaj bomo najprej opravili testno glasovanje. Ne vem, če bomo zopet izvolili Filipa Kolinsa ali Montserrat Caballé, ne vem, kdo bo tokrat. Gre za testno glasovanje. Zeleni gumb je za glasovanje, če ste za, rdeči gumb, če ste proti in potem imate še beli gumb, če se vzdržite. Torej, glasujemo. So, Glasovanje je zaključeno. 21 glasov za to, da je pivo zastojn. V redu. Sedaj bomo šli na pravo glasovanje. Po abecednem redu je prni na vrsti Adinolfi, ki ga boste izglasovali s pritiskom na zeleni gumb, z pritiskom na rdeči gumb pa gospod Kiniči. Torej, zelen gumb, če ste želite glasovati za gospoda Dolfija, rdeči kump za gospo Kiniči. Ste vsi razumeli? Vzdržanih glasov ne bomo upoštevali. Also, Dokler je glasovanje odprto, lahko odločate med zelenim ali rdečim gumbom. Po zaključenem glasovanju se ne morete več premisliti in ne morete več popraviti glasovanja. Torej, še enkrat ponovimo, zeleni gumb za Adinolfi, rdeči gumb za Katarino Kiniči. Sedaj odpiram glasovanje. Živalski šlos. Konec glasovanja. Kolegica Katarina Kenič je prijela 18 glasov, kolega Dolf Dinolfi pa 7 glasov. S tem smo izvolili kolegico Katarino Keniči. Dobila je absolutno večino. Ich darf dich, Katarina, damit bitten lahko prosim Katarino, da se nam pridruži. Damit kommen wir zur Wahl. Sedaj gremo na glasovanje in izvolitev tretjega podpredsednika. Prosim za imenovanje. V imenu skupine Renew imenujem gospo Martino Dalabajevo za mesto tretje podpredsednika. <laughs> Draga Martina, torej imenovana si bila. Je še kakšno imenovanje Martina? Se tudi vi strinjate s tem, da ste imenovani, če ste podpisali izjave o finančnih interesih in o primernem ravnanju? Se strinjate torej z imenovanjem? Da. Uh, je lahko potrdimo z aklamacijo? Kramarcev. Prosim tudi Martino, da se nam pridruži. Ja, er so, aufgrund der jeweiligen. Tukaj smo za predsedniško mizo štiri močne ženske, zato moramo sedaj izvoliti moškega. Torej, v skladu postopkom gremo na izvolitev četrtega podpredsednika. Prosim za imenovanje Tomaš Židovski. Draga predsednica, čestitam vsem ženskam za izvolitev. Zelo lepo je videti, da bodo odbor vodile močne ženske. Za četrtega podpredsednika imenujem močnega moškega Tamaša Dojča. V tem odboru je delal pet let, zelo si je prizadeval, trdo je delal, je neutralen, zelo se prizadeva za iskanje najboljših rešitev. Še posebej je bil dejaven na področju boja proti korupciji v številnih državah, zato ga predlagam za to mesto. Zvajtere foršlege. Ima še kdo kakšnega kandidata? Najprej bi rada vprašala Tamaša Dojča. Če se strinja s imenovanjem? Da, se strinjam. Ste podpisali izjavi o finančnih interesih in o kodeksu ravnanja? Da, v redu. Zdaj pa gospod Mandaus. Najlepša hvala v imenu skupine SD. Prosimo za tajno glasovanje. Torej, dobili smo prošno za tajno glasovanje. Zato bomo glasovali elektronsko, če se strinjate. Potrebuje še kdo testno glasovanje? kdo se strinja s tajnim glasovanjem? Kdo je za tajno glasovanje? Vsaj šest poslancev mora biti za, če ne tajnega glasovanja ne bo. Več kot šest jih to želi, torej bomo sedaj glasovali elektronsko. Durch den grünen Knopf, oder? Grüne Taste. Die grüne Taste bedeutet, dass äh, Sie für den Kandidaten. Zeleni Gump. Pritisnite, če bi radi glasovali za kandidata, rdeči gum, če ste proti, vzdržani glasov ne bomo upoštevali. Želite testno glasovanje? Ne, ni potrebno. Morala moram vas opozoriti samo še na to, da lahko spremenite svoj glas oziroma pritisnite na dva gumba samo medtem, ko je glasovanje še odprto, potem pa to ni več mogoče. Glasujemo. S tem je glasovanje zaključeno. 11 glasov za, 6 proti, 3 so se vzdržali, ki ne štejejo. Ja, ja, ja, S tem e, smo dosegli absolutno večino in potrdili Tamaša Dojča za četrtega podpredsednika. Prosim vas, da zasedete svoje mesto. <laughs> Kam je rok?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 Najprej bi se rada vsem zahvalila za to, da smo tako hitro zaključili glasovanje. Zelo bom vesela, če bomo vsi opravljali resno svoje delo. Odbor za nadzor nad proračunom si je pridobil zelo dober sloves v zadnjih letih skupaj s, z vsemi predsedojočimi in eh, vsemi člani bi si želela, da bomo še naprej sledili našemu vodilu in obdržali sloves vsak, kdo bo dobil mojo telefonsko številko, da me opozori na kakršnokoli težavo, če ne boste mogli stopiti v stik z mano, prosim, da se povežete s svojimi z mojimi kolegi, podpredsedniki, podpredsednicami. Torej, 24. julija bomo imeli prvo sejo in takrat bo z nami tudi komisija, računsko sodišče in pa tudi naša ekonomsko-monetarna služba. Upam, da boste prisotni. Najlepša hvala vsem za sodelovanje v glasovanju.